Einen schönen Nachmittag für alle. Ich Sem želim lep popovdan, predlagam, da začnemo, se prosim, da se usedete in da me nekoliko poslušate. To bi bilo zelo prijazno in to povem na samem začetku. Ta sestanek se prenaša po celem eh, svetu in potem je pa res nerodno, če je ob eh, mojem govorjenju še toliko klepetanja. Vsi poznate naš predlog za današnji dnevni red in kot prvo bi eh, vprašala, ali imate kakšne pripombe ali pa kritike v zvezi s tem predlogom. Predloge za spremembe ne. S tem je torej ta predlog sprijet. Eh, kot sem že povedala, ta sestanek se prenaša preko spleta. Poleg tega smo tako kot vedno zagotovili, se, da se preveri, ali se izkorišča tolmačenje, ki je bilo naročeno. In dejansko je, da se tolmačenje izkorišča, vse, kar je naročeno, je bilo tudi uporabljeno. In potem pa še nekaj. Odbor za ženske bo eh, skupaj z našim odborom organiziral eh, predstavitev eh, o enakosti spolov in delovni bilanci, to bo 19. marca, osnutek delovnega programa boste še prejeli in vabljene niso zgolj ženske, temveč tudi moški v dvorani. In sedaj pa je prosil gospod Öri za besedo in prosim, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica. Preden začnemo z delom, bi predsedstvo našega odbora zastavil vprašanje. Slišal sem novico, češ, da nam je komisija poslala odgovor na naša vprašanja v zvezi z. Eh, skladom za najbolj revne oziroma z eh, finančnimi sredstvi za eh, najbolj revne. Eh, torej v zvezi social groceries smo imeli pravzaprav nekaj vprašanj in zanima me, ali je komisija poslala odgovore v zvezi s temi socialnimi trgovinami in če je poslala, me seveda zanima, kakšen je bil odgovor. Torej, ali je komisija poslala pismo in če je, kaj piše v tem pismu? Hvala. haben wir hier irgendein Problem? Sorry, ich habe den falschen Knopf Sem pritisnila na napačni gumb, se opravičujem. E, torej, ne morem vam dati zadovoljivega odgovora. Vsekakor pa bom vprašala Pervonš Perez. Ona bo jutri tukaj in ona vam bo jutri dala odgovor. Prosim, da nam date še nekaj uric na voljo. Upam, da bomo jutri dali zadovoljiv odgovor. Eh, konec koncev vse eh, to zanima vse nas. Tudi jaz ne vem odgovora. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eno vprašanje omenili ste dialog med eh, tem odborom in drugim odborom. Omenili ste 9. Eh, marec. Mislim pa, da je to nedelja. Bom ponovila. Ne. To bo 19. marca med 16. uro in 18.30. To boste v vsakem primeru dobili še v pisni eh, obliki, tako da boste to lahko tudi ustrezno upoštevali v svojem koledarju. Dobro je, če je tu zastopan tudi odbor za zaposlovanje, v končni fazi gre pač za zadevo, ki nam je pomembna. Sedaj si oglejmo zapisnike sej. Eh, ali imate tu kakšne opombe, torej eh, pisnih pripomb nisem prejela. Očitno tudi eh, nihče ne ugovarja tem eh, zapisnikom, torej so ti zapisniki sej sprejeti. Te najdete tudi v zapisniku z današnje seje v pisni obliki. In sedaj pa prehajamo k vsebinskim točkam. Tu imamo pač eh, dodatno pokojninsko zavarovanje. To je dosje, ki ga imamo že skoraj da deset eh, let. Gospa Omen Rojten je poročevalka. In tu so se pogajanja pravzaprav tudi zaključila. 4. decembra je Koreper Eh, dal soglasje k rezultatu pogajen, tudi ta odbor je potrdil eh, rezultate pogajen tudi že decembra. In sedaj eh, mora svet v celoti sprejeti te rezultate. Tu gre seveda tudi še za tehnična vprašanja, potem vprašanja jezikovnih različic in podobno. Ko bo to upravljeno in to bo k malu, eh, bomo to lahko dali v plenum in mi bomo to lahko sprejeli še v tem mandatu. Eh, to me zelo veseli, to je zelo pomemben dosje, kaj ti si eh, delavci in delodajalci pogrešajo to in eh, s tem se pravzaprav ljudje kaznujejo za mobilnost. Hvala lepa, gospe Omen eh, Reuten. Torej, 17. Eh, decembra je to torej sprejel svet, potem bo pa to lahko šlo v drugo obravnavo. Dala vam bom datume. Se pravi, 17. februar odločitev v svetu. Potem bodo to dostavili nam in domnevamo, da bomo v Strasburu na drugem plenarnem zasedanju dobili eh, eh, vse to v odboru. Bomo verjetno o tem lahko glasovali 18. marca in na zadnji seji v tem mandatu aprila bomo lahko glasovali v plenumu še kakšno vprašanje v zvezi s tem? Ne. E, potem lahko preidemo na naslednjo točko in naslednja točka je e, umestno poročilo gospoda Örja o sklepu sveta, o tristranskem socialnem vrhu za rast in za poslovanje in gospodu Örju, poročevalcu, dajem besedo. Prosim a szót elnök asszony. Nem egy... Ö... Daj lépse hvala, gospa predsedujúča. Tu nimamo kompliciranega in težavnega poročila, vendar je to kljub samo pomembno za vse osebe, ki jih to za deva. Tu gre torej za eh, tristranski socialni vrh in ta vrh se organizira vedno ob evropskem vrhu in tu na ta način lahko zvemo, kakšno je mnenje socialnih partnerjev. Torej, tristranski socialni vrh ima svojo pravno podlago in ta pravna podlaga je bila nekoliko spremenjena zaradi novih lizbonskih pravil. Zadnjič sem vse to razložil, pogovarjali smo se s predstavniki komisije sveta in danes eh, sem se pogovarjal tudi s predstavniki sindikatov. Eh, mislim, da sem eh, se torej posvetoval dejansko vsemi, poznam mnenje vseh zainteresiranih strani. Lobisti Eh, so se tudi obračali na nas, poskušali so izvajati pritisk. Eh, to so ljudje, ki so lobirali v imenu zaposlenih in delodajalcev, potem sindikati želijo tudi imeti večjo vlogo v tem postopku, v tem procesu. Ne želijo eh, tu nastopati samo kot člani Evropske konfederacije sindikatov, temveč tudi kot individualni sindikati pa tu seveda tudi eh, prisoten pritiske Eurochambersa. Eh, kar zadeva socialne partnerje, oni imajo pravzaprav že svoj eh, sistem in oni menijo, da ne potrebujejo dodatnih zainteresiranih strank, imajo pač svoj protokol in mislijo, da tudi nimajo več časa. Več, ko je partnerjev, več časa je namreč potrebno za predstavljanje mnenj. E, torej, eh, glede predlogov sprememb lahko povem še naslednje. E, Eh, Evropska konfederacija sindikatov in Business Europe morata še poslati eh, svoje mnenje svetu in komisiji. Se pravi, sindikati in predstavniki delodajalcev morajo pač imeti možnost, eh, da izrazijo svoje mnenje. Se pravi, vsi lahko torej predstavijo svoje mnenje komisiji in svetu delavci in delodajalci eh, morajo imeti pač eh, eh, možnost, da povedo svoje mnenje in to, kar se pač pravzaprav sedaj daje na papir, ni nič novega. To je nekaj, kar je že uveljavljeno v praksi. Kar pa zadeva predloge spremembe, imamo kompromis A in B. A zadeva socialiste in ALDE tu gre pravzaprav za eh, povezavo, za združitev dveh predlogov sprememb in eh, zeleni ELS eh, e in socialisti upam, da se bodo tudi strinjali s kompromisom A. Kar zadeva kompromis B, se tu pojavlja nov element in tu prihaja do razhajanja mnen med ELS in socialisti. Tu gre namreč za vlogo parlamenta. Ali bo lahko parlament sodeloval na vrhu? Eh, socialisti menijo, da je treba poslati parlamentarno delegacijo na ta socialni vrh, vendar ne eh, zaposleni, eh, ne delodajalci se s tem ne strinjajo, kajti tu imajo zelo malo časa in ta čas želijo bolje izrabiti in socialisti se torej ne strinjajo z nami iz ELS-a. Kdo bo prisoten na vrhu, se pravi pristojni minister eh, tekočega eh, predsedstva in dveh podočjih predsedstva, vse to je v redu, vendar mi menimo, da gre tu predvsem za dialog med socialnimi partnerji in mi ne smemo na silo pošiljati cele parlamentarne delegacije tja. Torej osebno menim, da ta zamisel ni tako dobra. V končni fazi gre za dialog med socialnimi partnerji in če eh, delavci in delodajalci ne želijo pač eh, imeti razpravo s predstavniki parlamenta, potem tega ne smemo usiljevati. To je v končni fazi njihov dialog in naj oni odločijo o tem. Torej, eh, socialisti pa predlagajo so Eh, parlamentarno delegacijo, ki bi morala biti prisotna. To bi bila obveznost in s tem se ne strinjam. Eh, mislim, da sem že razložila, zakaj. Torej, ta vrh ni nujno naš vrh in socialni partneri se morajo sami odločiti, kako naj poteka njihov dialog in njihov vrh. Oni ne sami odločijo o tem, koga želijo povabiti in koga ne. Posili ne smejo pač eh, vabiti kogarkoli. Sodelovanje eh, na tem eh, vrhu bi lahko seveda preneslo določene koristi za nas. Dobro bi bilo videti, kako ta vrh eh, poteka, vendar v prvi liniji je to vrh socialnih partnerjev. Potem predlog spremembe kolega Bekarja govori o. Oh, zastopstvu delavcev in delodajalcev. S tem se ne strinjam. Mislim, da eh, ni naša naloga, da določamo, koliko predstavnikov bo sodelovalo. To je njihova odločitev. Oni imajo svoje postopke, stvari dobro tečejo. Torej, ne strinjam se eh, s predlogom spremembe kolege Bekarja. Sicer pa mislim, da smo na uh, isti valovni dolžini in da ni večjih težav. Hvala lepa. Najlepša hvala. Uh, spoštovani kolega Öri, sedaj pa poročevalci eh, v senci Klota Vila Baldahino za SND. Prosim. Thank you, madam chair again. And um, uh, first of all, najlepša hvala. E, torej, mi smo zelo dobro sodelovali glede tega dosjeja. Danes do povdan smo imeli zelo produktiven sestanek s predstavniki sindikatov in mi smo bili e, tudi obveščeni o potrebah socialnih e, partnerjev, o tem, kaj potrebujejo na področju socialne politike. Eh, rada bi se sklicala sklicala tudi na to, kar je povedal gospod eh, Öri. Torej, mi prosimo tu za status eh, opazovalca in dobro bi bilo, če bi pač predsedstvo našega odbora imelo vlogo opazovalca pri tem tristranskem socialnem vrhu. V končni fazi to zadeva tudi nas. V tem smislu smo predlagali to spremembo, se pravi predlagamo, da bi predsedstvo Empl dobilo status opazovalca. Morda je v prejšnjem tednu nastal tisti, da spreminjamo mnenje. Mi seveda razpravljamo o parlamentu in njegovi vlogi in mi smo odgovorni tudi za socialno politiko, za politiko za poslovanje in zaradi tega menimo, da bi eh, predsednica Empl lahko imela status opazovalke eh, na tem eh, vrhu. Potem pa še eno vprašanje, ki ga ne podpirajo. Eh, torej tristranski socialni vrh je tudi priložnost, da se eh, eh, socialni partnerji vključijo v evropski semester. Mi želimo pravzaprav podporo socialnih partnerjev in oni tudi vedo natančno, kakšni so učinki naših ukrepov in zaradi tega menim, da bi lahko poiskali nek kompromis v zvezi s temi vprašanji, ki sem jih ravno kar omenila. Ne smemo tega kar tako za. Uh, vreči. Hvala lepa. Nihče se ni več prijavil k besedi. Tudi eh, Marion Hakin ni tukaj ali pa je. Najprej pogledamo, kdo so poročevalci tu. Marion Harkin ni tukaj, Karima Deli ni tukaj. Eh, tudi drugih eh, poročevalcev v senci ni v dvorani, očitno spremljajo vse to iz svoje eh, pisarne in sedaj dobi besedo Tomas Mann. No, v živo je seveda vedno bolje, zato smo tukaj. Najlepša hvala. Torej pozivam eh, socialne demokrate, naj eh, poiščem jo. Eh, kompromis, vendar če eni rečejo, hočemo biti opozovalci, drugi ne, kje lahko poiščemo kompromis? Torej, eh, mi smo v parlamentu vedno izpostavljali vlogo socialnih partnerjev in smo vedno rekli, če se oni dogovorijo, tudi njihov rezultat za nas velja. Torej, mislim, da smo jim dali veliko manevrskega prostora. Naša naloga ni, da smo mi kot opazovalci eh, eh, zraven. Eh, kajti mislim, da nam bodo vedno poročali, ali so bili uspešni ali ne. In eh, po tem, ko nam poročajo, se lahko v odboru za zaposlovanje lotimo teh tem. Eh, mislim, da ne potrebujemo statusa opazovalcev. Eh, saj vemo, kako je to pri delegacijah. Umetelno jih sestavijo, potem pa vidimo, da mnogi ljudje itak ne gredo tja. Oni nam niso dolžni pravzaprav uh, odgovarjati, uh, vendar eh, pravzaprav so nam vedno poročali, vedno smo dobro sodelovali, torej mi smo vedno rekli, ne potrebujemo statusa opazovalca, rezultate nam bodo itak predstavili in uh, socialni partneri so naši uh, prijatelji, imamo dobre skupne tradicije in tu pravzaprav ne potrebujemo kompromisa, kaj ti kompromis sploh ni mogoč, eno ali drugo je lahko. Uh, In pri prvem eh, predlogu kompromisa eh, bi morali zeleni eh, reči to, za kar so se dogovorili socialni demokrati, lahko sprejmemo in to bi lahko tudi mi zelo dobro sprejeli. No, sedaj pa na k angleščini Marian Harkin. Sedaj razpravljamo o tristranskem socialnem vrhu za rast in zaposlovanje. Zanima me, ali želite besedo? Potem jo imate sedaj. Najlepša hvala. Opravičujem se, ker sem tako pozna. Imam vprašanje za komisijo. Prebrala sem besedilo in sedaj gledam kompromis B. In ko berem eh, besedilo komisije, tu piše, da odvisno od agende bodo prisotni lahko tudi drugi ministri in drugi komisarji. Torej, jaz razumem eh, to tako, da bi potem ti sodelovali na sestanku. Tako jaz to razumem v angliščini in moje vprašanje je, ali bodo potem drugi ministri in komisari tam kot opazovalci ali pa bodo sodelovali na samem sestanku. Mi smo že zastavili to vprašanje, odgovora pa še nismo dobili. Morda bi se to dalo še pojasniti, kajti v tem primeru. Eh, v tem primeru bi lahko pogledali naš predlog za B eh, Kajti v tem primeru bi uh, seveda želeli, da se povabi uh, predsednik odbora za zaposlovanje in socialne zadeve in v tem primeru uh, tudi ta predsednik odbora ne bi bil zgolj opazovalec. Se pravi, odvisno od tega, kakšen status bodo imeli ministri in drugi komisari, uh, glede tega pa še nismo dobili jasnih informacij. Ko jih bomo pa dobili, bomo videli. Moje osebno mnenje je, Če menimo, da bi predsednik, predsednica odbora moral sodelovati v tem procesu, potem menim, jaz menim, da bi tako moralo biti, potem to ne bi smelo biti odvisno o, od agende, kajti pri agendi bo vedno šlo za rast in uh, za poslovanje. In eh, temu so namreč taki vrhi namenjeni. In drugi ministri, naprimer iz kmetijstva ali uh, Eh, drugi komisarji, ki nimajo neke neposredne pristojnosti za zaposlovanje in socialne zadeve. Ti, te bi lahko povabili odvisno od agende. To bi bilo smiselno, kajti agenda se vedno nanaša na rast in socialne zadeve. In od predsednik odbora eh, iz parlamenta pa bi moral biti stalno prisoten, eh, ne glede na agendo. To je moje mnenje. Hvala lepa, Marjan Harkin. In mi nameravamo povabiti komisijo naj odgovori na vaša vprašanja in naj še enkrat razloži postopek. Sporočeno mi je bilo, da je gospod Jean-Paul Tricard na voljo. Ne. Ne on osebno, temveč nekdo drug vsekakor je tukaj nekdo iz eh, enote eh, za socialni dialog eh, in prosim, da se predstavite in odgovorite na zastavljene vprašanja. Hvala lepa, torej mi smo prestojni za socialni dialog in nadomeščamo imenovanega gospoda, torej kar zadeva zastavljena vprašanja na kratko. Torej statusa opravljena opazovalca ni v sklepu, eh, ki je bil pač sprejet eh, v zvezi s tem eh, tristranskim socialnim vrhom. Kar pa zadeva za prisotnost ministrov in komisarjev, ti so del delegacije teh dveh institucij. Ti dve instituciji odločata sami, koga bodo poslali na tristranski socialni vrh. Upam, da sem s tem pojasnila stvari. Ja, um, no, tu bi pa imela še eno vprašanje. To morda ni običajno, uh, vendar se mi zdi zelo pomembno, da to vprašanje še enkrat zastavim, ker so stvari odprte. Ali moram to razumeti tako, da postopka ne moramo. zaključiti, ker imamo pač neko odpiranje v Združenem kraljestvu in Nemčiji. Gospod Öri, a ste vi tudi imeli Eh, še eno vprašanje, ali ste hoteli povzeti. Vsekakor boste dobili besedo. Morda potem lahko še enkrat odgovorite na to vprašanje. Razložite nam, prosim, še enkrat, kakšen je postopek. Eh, to eh, je namreč zelo pomembno za našo odločitev. Hvala lepa. Dejansko. Predlog komisije temelji na pravni podlagi, eh, ki zahteva tudi soglasja parlamenta in ta postopek zahteva tudi interno ratifikacijo v nekaterih državah, naprimer Združeno kraljestvo in eh, Nemčija. In pri Združenem kraljestvu to lahko traja dokaj dolgo. Eh, kot vem, se predlaga na leto samo en tak zakon, ki združuje pravzaprav vse države, predloge, eh, ki, eh, ki združuje vse predloge, ki temelijo pravzaprav na 151. Eh, členu pogodbe. In mi potem gledamo, kaj se dogaja v Nemčiji. In obe dve državi ne moreta tako hitro ratificirati tega besedila zaradi notranje strukture. Eh, hvala lepa. In sedaj dobi besedo poročevalec Čaba Öri. Najlepša hvala. Mislim, seveda, da vemo, eh, da je postopek ratifikacije drugačen, na to ne moremo vplivati. Vendar eh, tu ne gre za tehnične. Eh, spremembe. Na papir se s tem dajajo pravzaprav določene stvari, ki že obstajajo. Mi formaliziramo to, kar že obstajajo. Socialni partneri so povedali, da se strinjajo s predlogom komisije, kajti tu se formalizirajo stvari, ki že obstajajo leta in leta v praksi. Eh, velike spremembe tu ne bi bile dobrodošle. Kar pa zadeva moj predlog spremembe, če si ogledate zadnji stavek, tu piše eh, v skladu z dnevnim redom je mogoče povabiti druge ministre oziroma druge eh, udeležence in mi bi morda lahko eh, tu še dodali predsednika odbora za zaposlovanje iz Evropskega parlamenta. Eh, vendar zadnjo besedo bi morali eh, pustiti socialnim partnerjem. Se pravi, socialni partneri lahko povabijo, če to zahteva dnevni red. E, torej, lahko povabijo tudi predsednika odbora za zaposlovanje. E, če bi to bilo e, to obvezno, potem to ne bi bil več tristranski vrh, temveč štiri stranski vrh in to pa seveda ni cilj. Mi imamo pač eh, naše postopke. Mi smo vedno zvedeli, kaj se je dogajalo na tristranskem socialnem vrhu. Ni nam treba za to sodelovati eh, na vrhu. Tam bodo pač eh, socialni partnerji in dnevni red bo morda odražal tudi vsebine evropskega vrhu Eh, sveta. In eh, morda, morda bodo vsebine res iste. Ni treba siliti, da nas vabije. Ni treba biti bolj papeški od papeša. Naj eh, socialni partneri sami odločajo o svojem dnevnem redu in koga bodo povabili na socialni vrh. Ja, vielen dank. Najlepša hvala. S tem zaključujem razpravo v zvezi s to točko. Jutri je glasovanje in v plenumu eh, bo eh, ta dosje verjetno marca. Kolegice in kolegi, sedaj prehajamo k naslednjemu poročilu, o katerem eh, bomo jutri glasovali in o katerem lahko danes razpravljamo. To je mnenje Jute Steinruck v zvezi z celinskimi plovnimi potmi, Prosim, da Juta Steindruck na kratko predstavi razpravo, potem pa dobijo besedo še poročevalce v senci. Prosim. Najlepša hvala, Elizabet. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem v senci za to intenzivno in konstruktivno sodelovanje. Rada bi se vrnila na razpravo, ki smo jo imeli ob uložitvi predlogov sprememb v pristojnem odboru. Očitali so mi, da želim sklad, ki je namenjen varstvu okolja, spremeniti v socialni sklad. Naj najprej citiram iz predloga komisije kjer piše, da te, ti ukrepi veljajo samo za področje socialnih zadev, ki jih lahko razširimo tudi na ukrepe za usposabljanje in šolanje, za inovacije in za eh, boljše delovanje, ki je okolju bolj prijazno. To sem upoštevala tudi pri pripravi mnenja, torej vse v skladu z osmim členom, za kar smo tudi pristojni. Pripravili smo dva kompromisa. Kompromis A, kjer gre za izobraževanje in B, kjer gre za določbe glede prevoznikov in tudi za zaposlene. Nažalost, ljudska stranka in Alde nista želeli podpreti nadaljnih predlogov sprememb. Zame je pomembno, da tesno sodelujemo s socialnimi partnerji in tudi da tukaj upoštevamo vse določbe glede pravic zaposlenih v plovilih po celinskih plovnih poteh. In tem, pri tem je treba upoštevati prevoznike, socialne partnerje. Ti namreč zelo dobro poznajo vse potrebe, okoliščine in zato se mi zdi zelo dobro, da z njimi tudi o tem govorimo. Naj še enkrat razložim, zakaj želimo podariti socialni vidik v našem odboru v okviru tega člena. Zaradi tega smo tudi uložili te predloge sprem. Najlepša hvala.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 Rada bi se zahvalila gospe Steinruck za pripravljeno mnenje in za pripravljenost na pogajanje. ILS e bo podprl kompromisno predloga A in B. ILS e pa ne bo podprl nobenih drugih predlogov, s katerimi bi razširili področje uporabe sklada. želimo pa, da imajo dostop do teh sredstev tisti, ki jih potrebuje. Najlepša hvala, Danuta. E, mislila sem, da želite vi predstaviti svoje stališče, sedaj pa je jasno. Alde, Filip Debaker, ga ni. Aha, gospod Benjen, izvolite. Govorim v imenu Filipa Debakerja. Zahvaljuje se poročevalkim in pripravljalkim mnenja za upravljeno delo in za vse sestanke s prečevalci v senci in za oba kompromisna predloga. Pri ostalih predlogih pa se pročevalc v senci ne strinja z ostalimi predlogi sprememb in želi ohraniti predlog komisije. Sklad je omejen, sredstva niso neomejena, zato jih moramo omejiti na ozelenitev flot in za posodabljanje naših plovil. Imamo 35 milijonov evrov na voljo. Veliko je plovil in čeprav bi jih porazdelili pravično, bi to pomenilo samo 3000 evrov na plovilo. Ta sektor trpi zaradi krize in zato jim moramo dati na voljo sredstva za inovacije in zato, da ta sektor postane bolj privlačen za, privlačen za mlade. Zelo pomembno je, da zagotovimo, da se hitro dogovorimo o tem predlogu, zato da bo ta stopi veljavo čim prej. S tem bo sektor postal okrepljen, zagotovili mu bomo prihodnost kot zeleno alternativo za prevoz blaga cestam. Najlepša hvala. Pročevalka v senci za zelene sem sama, glede da ostalih pročevalcev senci ni bom še sama povedala, da smo zelo zadovoljni z rezultatom. Kompromisi so takšni, kakor smo si jih zamislili. Upam, da bomo jutri dobili pozitiv rezultat na glasovanju. To je vse. Z moje strani sedaj damo besedo še komisiji. Gospod Teoloči Gidis ima besedo. Sie haben das Wort, bitte. Izvolite. Thank you very much, Madam Chair. Najlepša hvala, gospa predsedujoča Teologitis je moj primek, zelo dobro ste ga izgovorili. Rad bi se zahvalil pripravljavki mnenja za zelo dobro in hitro opravljeno delo. Kot verjetno veste, tako meni tudi odbor Tran, kot tudi svet, s katerimi potekajo pogajanja, kar pomeni, da bomo verjetno dogovor dosegli še v času tega mandata, marca ali aprila. Resnično se zahvaljujemo za upravljeno delo in za vas trud. Komisija lahko podpre vse predloge sprememb ki se tičejo okoljskih in podnebnih vprašanj. Zelo smo vam hvaležni za njih. Lahko podpremo tudi tiste predloge sprememb, o katerih se dotikate informacij, vendar pa ne smejo postati obvezen umestni korak, kaj tiče to, do tega pride, potem bo celot, celoten sektor mogel moral čakati na naše informacije. Gre za ukrep, ki olajšuje in pospešuje. Spremje vendar pa ne sme postati to predpogoj. Sedaj pa vprašanje prevoznikov, ki so lastniki. Teh je toliko, da bo verjetno prišlo do situacije, kjer bodo sredstva lahko koristili tudi tisti, ki v ta sklad niso prispevali. Obstaja pa tudi točka, s katero se strinjamo, vendar pa se načeloma, vendar pa se ne strinjamo z predstavitvijo, gre namreč za socialni sklad in v sodelovanju s socialnimi partnerji. Gre za predlog, ki je zelo socialno obarvan, vendar pa gre za to, da če zmanjšamo zmogljivost, kar pomeni, da plovila zapustijo trg, morate istočasno sprijeti ukrepe za tiste ljudi, ki zapustijo trg. To je ta socialna podlaga. Prvotni predlog predvideva samo sredstva za lastnike. Tega, to pa smo sedaj eh, razširili tudi na zaposlene na ladjah. Torej, če plovilo zapusti trg, lahko kapitan in zaposleni dobijo sredstva iz tega sklada. Zakaj se tako bojimo besede socialni partnerji? zaradi tega, ker iz naših izkušenj vemo, da dogovor s socialnimi partnerji pomeni dolgotrajen proces. Samo pogovori o delanem času in o premorih s tistimi, ki so zaposleni na tem sektorju, je, so trajali samo sedem let. Začeli smo s pogajanji leta 2006, prvo sejo pa smo imeli proti koncu lanskega leta. Gre za zelo dolgotrajen proces če bi to sedaj umestili kot predpogoj za ta zelo omejena sredstva v tem razrednem skladu, bi samo zakomplicirali celotni proces. Ta sklad še nikoli nismo uporabili. Sklad imamo že leta 1999, vendar ga nismo nikoli uporabili. Potruditi se moramo, da olajšamo uporabo in dostop do teh sredstev. S tem, da je ta predlog zelo socialno obarvan in ga ne kompliciramo z dodatnimi postopki. Zato prosim, da premislite o vašem stališču do jutra. Najlepša hvala. Sedaj pa še pripravljam mnenje. Najlepša hvala. Vloga socialnih partnerjev je na evropski rani, nekakar poteka v okviru partnerstva. To pomeni, da se zavedamo tega, da so podjetja in države bolj uspešne, če pri socialnih partnerjih igrajo večjo vlogo. Ni nam všeč da komisija želi izključiti socialne partnerje, kajti s tem bi zakomplicirali proces. Sami ste rekli, da gre za to, da pomagamo tudi zaposlenim, ne samo lastnike, ne samo lastnikom, ampak da tudi zaposleni lahko dobijo dostop do teh sredstev. Zelo sem vam hvaležna da ste omenili, da teh sredstev nikoli še nismo uporabili, zaradi tega smo spremenili ta osmi člen. Kot pravi komisija, moramo s tem pokriti tudi socialni vidik. Torej, osmi člen ne služi temu, da ozelenimo plovbo po celinskih plovnih poteh, ampak da upoštevamo ta socialni vidik. Jutri bomo videli, kakšen bo rezultat glasovanja mislim, da je zelo pomembno, da upoštevamo tudi vidik socialnih partnerjev, kajti gre konec koncev tudi za interese zaposlenih. S tem je eh, razprava zaključena. Kot sem že omenila, bomo jutri glasovali. 20. februarja bo tudi glasovanje na odboru za promet. Potem pa bomo glasovali tudi na prenajem zasedanju. Naslednje poročilo pa je poročilo našega kolege Serkasa. Gre za vidike za poslovanje in socialne vidike vloge in delovanja trojke. V zvezi z državami v programu evroobmočja. Gre predvsem za socialne vidike. Izvolite, kolega Serkas. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Koliko časa imam na voljo? Zato, da ne bom prekoračil čas. Predsednica Beres mi je obljubila, da bo razprava trajala le kot zadnjič. Deset minut? V redu. Rad bi se zahvalil sekretarjatu komisije, kot tudi sekretarjatu vseh političnih skupin, vsem kolegom, prečevalcem v senci delo je trajalo zelo dolgo časa, 244 predlogov sprem bi bilo, dosegli smo 33 kompromisov. Veliko truda je bilo vloženega, dosegli smo tudi veliko zadovoljivih rezultatov. Naša portugalska kolegica Bastos je se uložila vas trud za to, da se bi zaprstavila na svojim kastilskim nasprotnikom. Ta boj traja že od boja v Alžubaroti. Razprava je bila zelo živahna, zelo dinamična, vendar pa smo vseeno dosegli, da smo delali v konstruktivnem duhu. In smo mogli sprejeti predlogov sprememb, ki jih obravnavajo v odboru Ekon ali AFKO. Ravno tako nismo razpravljali o tistem, kar zadeva štiri države. Španija ni vključena, kajti dobila je samo delen program. Ravno tako nismo vključili drugih držav članic nismo vključili tudi vidikov, ki jih ne bi imeli socialnega vidika ali vidika zaposlovanja. Skušali smo se izogniti nacionalnim razpravam. Šlo je za zelo zakomplicirano delo zaradi tega, ker se vsi trudijo za zagovarjanje nacionalnih interesov tik pred volitvami. Skušali smo vključiti splošne vidike, ne da bi se spuščali v nacionalne razprave. Prišlo pa je do dveh ovir pri delu, kar je omejeno na odgovornost. Nismo se mogli osredotočiti samo na delo trojke. Upoštevati je bilo treba situacijo v teh državah. Sam nisem s tem imel velikih težav, kot bomo videli, vendar pa ravno tako mm, nismo natančno vedeli, kakšna je delitev odgovornosti med trojko in med državami članicami. Potem, ko smo se dolgo vrteli okrog teh vprašanj, smo dosegli ravnovesje, kjer smo porazdelili na enak način odgovornost med vsemi. To lahko vidite v kompromisu A, B, C in H. V kompromisu D pa vidite, da so programe pripravili v trojki, potem pa so jih potrdili v državah eh, članicah v nacionalnih parlamentih. sami pravijo, da so bili programi prostovoljno sprijeti, sam pa mislim, da je prišlo do eh, določenega usiljevanja. Države članice so vsekakor sprejeli te programe kakorkoli že. Vprašanje, kako spremeniti vzroke za krizo in varčevalne ukrepe. Verjetno nam v komisiji lahko kaj več o tem povedo. Komisija lahko bolje razloži, kje je vzrok za težave v krizi in kje je v varčevalnih ukrepih. Sami vidimo, da je prišlo do zelo negativnih posledic na področju socialnih vprašanj, še posebej za mlade. kajti z reševanjem problemov na področju javnih financ smo videli, da se mladim ovira kakršnakoli priložnost za prihodnost. Zato smo videli, da visoko izobraženi mladi zapuščajo svojo državo, 25 odstotkov na primer jih je odšlo z Irske. V najboljšem primeru bomo potrebovali več kot deset let za to, da bomo zopet prišli na raven zaposlitve in socialne varnosti, kot, pred, kot smo imeli pred krizo. V poročilu piše, da se vsi strinjamo, da je zelo eh, resna situacija za mlade v Evropski uniji zaradi varčevalnih ukrepov. Prišlo je do napak, to je jasno kot lahko vidite v kompromisih G, F, I. Veliko dela je bilo zimproviziranega, včasih tudi zaradi tega, ker je bilo to potrebno. Ravno tako pa je veliko krat prišlo do tega, da se ni prisluhnilo tistim, ki kaj vedo o tem, niso prisluhnili socialnim partnerjem. Ravno tako se niso posvetovali z komitejem za socialno varnost, ki je posvetovalno telo ali z odborom za zaposlovanje, za socialne zadeve, z nikomer se niso posvetovali. Trojka je sprejela odločitve brez kakršne koli študije ali poglobljene analize. Ravno tako so pozabili na vidike ki imajo omejitve, omejitve glede na temeljne soboščine os eh, ljudi, pogodb, osredotočili so se samo na bančne zadeve, na finančne zadeve, ravno tako se ni upoštevalo tega, da bi mi lahko z izkušnjami in znanjem preprečili napake. Evropska unija je ukrepala, niso se pa prej posvetovali z nami. Evropa ni bila pripravljena. Evropa ni bila poražena zaradi tega, ker sploh nima zmogljivosti za to situacijo. Odhodki so se skrčili prihodki ravno tako, proračunski primankljaj niso bili izboljšani, kar pomeni, da imamo sedaj trikrat više brezposobnost kot pred krizo. Socialni dialog pa je bil popolnoma izbrisan iz prizorišča. Sam nisem želel praviti poročila, ki bi se zoprstavil komerkoli, ampak poročilo, ki govori o naših izkušnjah, o napakah, kajti v prihodnosti bo verjetno ravno tako prišlo do kriz, reševati bomo morali države, zašimo podobne situacije in zato bomo mogoče lahko preprečili te negativne socialne posledice. V kompromisih lahko preberete naše predloge sprememb od A do GG, kjer prosimo za 4 na 5 zadev. Treba je opraviti analizo. Imamo potrebne organe, telesa, odbor za poslovanje, odbor za gospodarske in socialne zadeve. Prosim, opravite analizo in študijo o tem, kaj se je zgodilo v Evropi, v evropskih državah, kako trpijo državljani. Uh, eh, bolni, otroci, mladi zaradi vseh teh varčevalnih ukrepov. Treba je opraviti dobro diagnozo situacije. Zato zahtevamo od komisije, da zavihajo rokave, da pomagajo tistim, ki so se znašli v zelo težki situaciji, v situaciji, kjer nimajo nobenih možnosti in priložnosti še posebej za mlade. Treba je zopet pridobiti se, eh, raven eh, socialnih standardov, ki smo jih imeli prej v teh državah. Treba je revidirati ukrepe, kaj ti modro je popraviti napake, ne pa da usrajamo v napakah, ne glede, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Treba je odpraviti te programe čim prej. Na Irskem so program že zaključili, treba pa je pospešiti ostale programe zaradi tega, ker s tem škodimo sam strukturam v državah. Ti programi morajo biti evropski in vključiti treba vse inštitucije, vključno z Evropskim parlamentom. Ne sme priti do tega, da pride ljudje zunaj Evrope in govoriti, kakšni so pogoji, kakšni morajo biti varčevalni ukrepi in tako dalje programi morajo biti speljani z evropskimi sredstvi, treba je vključiti socialne partnerje, treba je vključiti vse možne posledice za socialno področje. Istočasno pa je treba spoštovati tudi vse naše obveze z mednarodnimi organizacijami, kot je mednarodna organizacija za delo in tako dalje. Obstajajo meje in to moramo tudi pokazati in povedati, ko mi se ne smemo kratiti temeni soboščin ali človekov pravic v držav šenca. Veliko krat je prišlo do prekoračitve teh mej. Kot zadnje bi rad povedal, gospa predsedajoča, da moramo natežiti naše politike z gospodarskega in socialnega vidika. ECOFIN mora biti na isti ravni kot EPSCO in treba je o finančnih zadevah razpravljati v tem okviru. Ne bomo našli izhoda iz krize, če ne bomo ustvarjali delovnih, vest, eh, delovnih mest. Potrebujemo prihodke Varčevalni ukrepe ne bodo dovolj. Potrebujemo rast, gospodarsko rast. Treba je oživiti malo gospodarstvo. Treba je sprostiti posojila za to, da lahko resnično spodbudimo produktivnost. Ravno tako nujno potrebujemo akcijski načrt za zaposlovanje, aktivne politike za zaposlovanje in istočasno moramo pomagati tistim, ki so najbolj ranljivi začenši z jamcem za mlade. Kaj ti, če bomo izgubili to generacijo, ne bodo samo trpeli zaradi dramatičnih posledic, ampak bodo izgubili tudi svojo prihodnost. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pardon. Merci, Alejandro Serkas. Najlepša hvala, Alejandro Serkas, poročevalec za delovanje trojke. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Najprej je na vrsti gospa Regina Bastos v imenu ELS, potem pa Marjan Harkin v imenu skupine ALDE. Gospa Bastos, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se za simpatične in prijateljske besede. Uh, poročevalca Alejandra Serkasa. Zelo dobro sva sodelovala. Na začetku eh, je bilo sodelovanje težko, zaradi tega, ker je bilo prvotno besedilo preveč natrpano z dramatičnimi in tragičnimi opisi situacije v poročilu, za katerega mi menimo, da mora biti konstruktivno in realistično. Zaradi tega so bila pogajanja na začetku težka, polna tren, po sestankih s pročevalci v senci, kjer sem bila vedno prisotna. Eh, eh, sem bila vedno prisotna z mojimi sodelavci, smo prišli do trenutka, kjer smo lahko začeli s sodelovanjem in odpravili toksične elemente, ki so bili v prvem, prvotnem besedilu. S tem smo dobili bolj produktivno in konstruktivno poročilo, ki je tudi bolj pedagoško za prihodnost. S tem trudom smo uspeli dobiti besedilo, 32 kompromisov, ki jih ELS podpira. Končni cilj je realističen, rezultat pa tudi objektiven. Skušali smo preprečiti to, da bi s tem poročilom samo kritizirali in uničili delo trojke. Želeli smo dobiti poročilo, ki bi analiziralo z pedagoškega vidika naše izkušnje izvajanja programa zunanje finančne pomoči v štirih državah članicah. Prvotni cilji ki smo jih želeli omiliti v poročil. So povezani s tem, da opozorimo na situacijo v prvih, eh, v teh štirih državah pred prihodom trojke. Skušali smo opozoriti na to, da smo preprečili stečaj in ne nesposobno za plačila v teh državah in da smo to situacijo rešili z finančno pomočjo trojke. Skušali smo preprečiti idejo v tem poročilu, da so države članice morale sprejeti enost stranska navodila komisije Svetovne banke in Mednarodnega generalnega sklada. Te države, smo skušali pojasniti, so bile v zelo resni situaciji javnih financ in so zato morale zaprositi za zunanjo finančno pomoč in sprejeti in oblikovati program, ki ga bi izvajale zato, da bi dobile sredstva za financiranje dobrega delovanja države, javne uprave, bolnišnic, šol, da bi lahko plačevale pokojnine in plače javnih uslužbencev. Če ne, to ne bi bilo mogoče. Želeli smo povdariti, da je bila socialna situacija v teh državah, ko je posegla in ukrepala trojka, že zelo resna in krhka. Če ne bi prišlo do teh programov za nane finančne pomoči, bi bila situacija verjetno še hujša z socialnega vidika. nismo želeli zanikati dokazov, da je resnično prišlo do negativnih socialnih posledic na področju zaposlovanja, še posebej, ko gre za zaposlovanje mladih. In do tega je prišlo zaradi časovnega pritiska, pod katerim trpijo države članice zaradi hitrega izvajanja programov zunanje finančne pomoči. Po drugi strani pa nismo želeli zanikati, da te negativne posledice v teh državah v tem trenutku že kažejo na pozitivne znake, oživljanja gospodarstva, da se je brezposelnost zmanjšala zaradi strukturnih reform, ki so jih izvele te države članice. Poleg tega vsega pa želimo pojasniti, da v nekaterih državah članica, še posebej v moji državi na portugalskem, smo bili še posebej pozorni, da bi zaščitili najbolj ranljive skupine, kot so upokojenci z zelo nizkimi pokojninami, eh, nezaposleni, da ohranimo še posebej do, še vedno dostop do šolene izobraževanja in do socialne pomoči. Istočasno moram povdariti, da socialni dialog ni bil ukinjen v vseh državah. Če nekatere države članice so še posebej povdarile, da želijo vključiti najpomembnejše sindikate pri pogajanjih zato, da bi ohranili socialni mir v času izvajanja programov varčevalnih ukrepov. Evropske inštitucije, ne vas opozorim, so se soočile z uh, eh, krizo, ki je nismo videli do sedaj, da smo se soočili s situacijo, ki je res edinstvena in da smo hitro morali poiskati rešitve za krizo te evropske inštitucije niso pripravljene. Zato vseeno pa smo uspeli oblikovati mehanizme za zmanjševanje teh negativnih posledic. Nobene zakonodajne podlage ni, s katero bi evropski parlament lahko sodeloval pri oblikovanju teh programov in pri spremljanju izvajanja programov. Torej, prišlo je do nepredvidenih situacij in res je prišlo do bolečega procesa, zaradi katerega trpijo naši državljani in te posledice morajo naši državljani stojčno in pogumno prenašati. Poročilo je sedaj uravnoteženo poročilo je bolj objektivno, bolj pravično, ni več tako zelo obremenjeno z ideološkimi vprašanji in vidiki in zato lahko kot poročevalka vasenca ELS povem, da ga bomo podprli na glasovanju, kajti gre za sad in izid sodelovanja med dvema največjima političnima skupinama. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Bastos. Sedaj pa dobi besedo Marian Harkin eh, v imenu Alde, potem pa gospa Cornelisen. Thank you very much. Marian Harkin, najlepša hvala. Rada bi se zahvalila poročevalcu za opravljeno delo in eh, za njegovo pripravljenost ki se mi je zdela izjemna eh, za iskanje kompromisov in sporazumov v odboru. Mislim, da je bil ta njegov odnos eh, zelo, zelo koristen in eh, zanj se mu zahvaljujem. Danes smo dobili še nekaj novih sporočil, imamo pa tudi še nekaj odprtih vprašanj glede posameznih kompromisov. Mm, rada bi spostavila točko ali dve, potem pa bom podala nekaj splošnih pripomb. Še vedno imamo težave z uh, kompromisnim predlogom FF in sicer gre za uh, točko 5, uh, uh, kjer gre za odprto plačno politiko. Če govorimo o kolektivnih pogodbah, potem ne moremo zastavljati predpogojev. Namreč gre za kolektivna pogajanja. Torej menimo, da gre tukaj za standarde, ki jih eh, skupina Alde nažalost ne more podpreti. Eh, potem pa imamo morda težave tudi z Evropskim uradom za zaposlovanje, kajti imamo že nacionalne urade za zaposlovanje, kar pa zadeva eh, kolektivna pogajanja. So v tem, v tem poročilu zastavljeni predpogoji, ki pravzaprav uh, spodkopavajo sam uh, pomen kolektivnih pogajanj. Potem pa naj se osredotočim še na kompromis CC, v katerem je zapisano, pozivamo Evropsko unijo ob upoštevanju vsega, kar so morali te države storiti, da zagotovi podporo po oceni, ustrezni oceni, vključno z zadostnimi finančnimi sredstvi poročevalca sem želela vprašati, odkot naj bi ta zadostna finančna sredstva prišla. Sufficient financial resources piše v originalu. Veliko uh, sredstev ravno nimamo na voljo, sredstva uh, so že dodeljena za posamezne namene. In še zadnji komentar. Eh, vem, da naj bi dobili spremenjeno različico eh, kompromisa z in na to čakamo. Sedaj pa še predlog spremembe EE. E. Glede tega predloga spremembe smo prosili eh, poročevalca, da v beseditu na koncu spremeni In uh, potem bi se lahko s tem strinjali, vem, da nekateri člani bodo sicer še imeli težave z prvim delom, ampak jaz osebno uh, bi uh, lahko ta predlog spremenil potem podprla, če bi spremenili zadnji del uh, tega predloga spremembe. Še enkrat najlepša hvala poročevalcu za pripravljenost na sodelovanje in za dobro sodelovanje na splošno. to poročilo govori o delovanju trojke. Govorimo torej o tem, kaj se je dogajalo v času delovanja trojke, ne pa v obdobju pred tem. Seveda pa se moramo zavedati, da je v različnih državah situacija različna in eh, vprašati se je potrebno tudi, zakaj so države zaprosile za pomoč. Eh, eh, izpostavljen je tudi fenomen eh, neprostovoljnega izseljevanja. In naj rečem, eh, naj povem le naslednje, eh, namreč tudi mi smo morali zajeziti problem v lastni državi, zagotoviti smo morali 400 milijard za reševanje bank, in Evropska centralna banka je to od nas zahtevala zaradi tega, da se krida, kriza ne bi razširila. In to smo storili, plačujemo obrestno mero 6 odstotkov eh, za to, ker smo dokapitalizirali banke. Torej. Reči, da so države članice prostovoljno eh, zaprosile za pomoč, eh, to, je, eh, to gre že malce predaleč. Na Irskem je bilo veliko prizadevanj, da ne bi izboljšali kakovosti socialnega da bi izboljšali eh, kakovost socialnega sistema, ampak nažalost eh, zadnje poročila kažejo, eh, da je bil rezultat teh prizadevanj ta, da so eh, največ utrpeli najbogatejši in pa najrevnejši. No, nažalost se je to pač zgodilo strinjam se z Regino Bastos, eh, da smo pozivali svet eh, k rešitvi in da te rešitve nismo našli, ampak eh, razlog za to je predvsem, da zato nimamo ustreznega sistema. Moj zaključek je, situacija še ni bila rešena in uh, tukaj gre bolj za gospodarsko vprašanje, kot pa za vprašanje politike zaposlovanja. Ampak, če imamo še zmeraj sistem, eh, ki ni ustrezen, z velikimi presežki v določenih državah, kar pomeni, da eh, se moramo v drugih državah spopadati z eh, visokim primankljajem, dokler imamo takšen sistem, situacije ne bomo mogli rešiti. Ampak še enkrat najlepša hvala poročevalcu. Merci beaucoup, Marianne. Hvala lepa, Marian Harkin sedaj pa dobi besedo Mari Kornelisen v imenu zelenih, potem pa še Edite Strela. Najlepša hvala. Gospa uh, eh, predsedojoča, hvala lepa poročevalcu. Več uh, sej poročevalcev v senci smo imeli in te seje niso bile lahke, ampak na koncu uh, smo uh, dosegli kompromise, s katerimi se vsaj večina strinja rada bi podprla Marian Harkin uh, v večini stvari, ki jih je povedala, še prav posebej uh, pa kar zadeva uh, ne prostovoljno zahtevo za pomoč, recimo, strani Irske. Upam, da se bo to odsevalo tudi v poročilo odbora za gospodarske zadeve, kajti veliko napak je bilo storjenih in eh, tukaj gre deloma za naložitev bremena in prav bi bilo, če to breme naložimo pravim institucijam. Pri sejah poročevalcev v senci je bilo najtežje sprejeti odločitev glede vključitve imen posameznih držav. Eh, kajti določene države so vključene v posamezne programe in zato smo v večini formulacij napisali nekatere države ali pa večina držav, some countries ali most countries. Nekateri bi morda raje uporabili zapis, zapis uh, eh, specifičnih držav, ampak mislim, da je uh, to zelo težko kaj ti recimo na portugalskem je neenakost manjša kot druge in tudi eh, z manjšo nevarnostjo za nastanek revščine se spopadajo, ampak to je težko pretvoriti v številke. Kaj ti pri tem vedno prihaja do eh, zaustanka. Zadnje številke odsevajo situacijo pred dvema letoma, torej težko je to pretvoriti v matematičnem smislu. Eh, seveda pa mislim, da moramo biti kritični do delovanja trojke zaradi pomankanja eh, demokratične odgovornosti, zaradi eh, poudarka gospodarske strani oziroma gospodarske plati, prihodkov, pokojnin in tako naprej. Pri tem ni bila upoštevana socialna plat In uh, rezultat uh, politik uh, trojke uh, je bil tudi vpliv uh, na uh, revščino, na nastanek neenakosti in tako naprej. Zaenkrat se mi zdi, da je uh, poročilo odbora za gospodarske zadeve na isto temo bolj kritično do trojke, uh, predvsem kar zadeva kršitve človekovih pravic. In to se mi ne zdi prav. Mogoče bi si morali ogledati njihovo poročilo in zagotoviti, da se uskladimo z tem, kar so zapisali in eh, poskrbeti moramo predvsem za to, da ne bomo manj kritični od njih. Glasovali bomo za predloge spremem 214, 235 in. Rada bi se zatorotočila tudi na to, kar je na zadnje dejala Marian Harkin, namreč da potrebujemo ravnotežje v Evropski uniji. Eh, gre eh, za to, da morajo tudi, eh, za, tudi države, ki imajo presežek v proračunu, poskrbeti za uravnoteženost in zato smo vložili predlog spremembe 240. To se nam namreč zdi zelo pomembno pri tem poročilu. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Cornelisen. Sedaj pa predajam besedo gospodinu gospe Estreli in s tem eh, zaključujem za seznam govorcev. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Tudi sama bi najprej rada čestitala gospodu Pročevalcu za velik trud, da je dosego konsens glede kompromisa. Kot vsi vemo, to ni bilo najlažje. Imamo poročilo, ki je uravnoteženo, ki je realistično. kakor lahko opišemo delo našega poročevalca, vendar pa mora realistično poročilo opisati tudi dramatično situacijo na tisoče državljanov, ki zaradi preostrih varčevalnih ukrepov izgubljajo delovno mesto, nekateri so izgubili podjetje, drugi so izgubili bivališče, drugim so zaprli tovarno in tako dalje. Zaradi tega trpijo zaradi zmanjšanih prihodkov prišlo je do korenitega poslabšanja socialne situacije v državah, članicah zunanjo finančno pomočjo. Te reforme je vodila trojka, ki je že priznala svoje napake pri varčevalnih ukrepih in preko mirnem varčevanju. To pa so obsodili tudi Nobelovi nagrajenci za ekonomijo. Odgovornost nosi trojka, kot tudi države članice. Ne moremo kriviti trojko za zelo slabe nacionalne opcije, ravno tako je ne moremo kriviti za nacionalne politike. Na portugalskem, v moji državi, smo opazili vedno večjo vrzel med revnimi in bogatimi, vedno večje socialne izključenosti, socialnih neenakosti, istočasno pa je prišlo do zmanjšanja investicij v najbolj bistvene sektore, kot je zdravstvo, šolstvo, izobraževanje in jasno je, bo zelo težko popraviti negativne socialne posledice trojke kot gospodarske posledice, čeprav so te posledice tudi resne. Naprimer v državi, ki ima 10 milijonov prebivalcev, je samo leta 2012 odšlo drugam 100 tisoč Portugalcev, zaradi tega, ker niso imeli zaposlitve in sedaj slišimo, da obstajajo znaki za gospodarsko oživljanje. Eno je, da ustvarjamo delovna mesta, drugo pa je, da znižamo stopnjo brezposelnosti, zaradi tega, ker smo zmanjšali število aktivnega prebivalstva, zaradi tega, ker so se nekateri ocelili, drugi pa so opustili upanje na kakršno koli možnost na trgu dela. Naprimer, brezposelnost med mladimi se je drastično dvignila v država Šance, kjer je bila ta brezposelnost včasih nižja. Zato moramo biti realistični, zato da bodo državljani dobili zaupanje v nas in ni prav, da skušamo olepšati situacijo negativne posledice trojke, ki so resnično zelo hude. Osredotočiti se moramo na brezposobnost med mladimi, ki je zelo prisotna tema v diskurzu na evropski ravni. Moramo dati priložnost našim mladi, da bodo verjeli v evropski projekt in v evropske inštitucije. To je naša dožnost. Najlepša hvala. Merci. Eh, najlepša hvala. V zaključek dajem besedo poročevalcu Alejandru Sarkasu. Bueno, pues, muchas... Najlepša hvala za vse prispevke, za vse komentarje. Najlepša hvala vsem tistim, ki ste bili zelo konstruktivni, kot tudi tistim, ki ste bili bolj kritični, kajti sprejemam te kritike, prepoznam se v tej kritiki zaradi tega, ker je res, da so včasih moje ideje trše kot ideje Regine, naprimer. Sedaj pa imamo kompromis, ki odraža najmanjši skupni imenovalec, ki smo ga dosegli v kompromisu. To so predloge sprememb političnih skupin in jutri bomo videli vse predloge sprememb in kaj lahko podpremo. Sam sem pripravljen da, na to, da podprem predloge sprememb zelenih 113, 135, 20, vendar pa to pomeni, kot pravi gospod predsedujoča, bi, bi s tem tudi potem se odrekli kompromisu. Razumem Regino, ki pravi, da želi realistično razpravo na mesto idealistične razprave. Sam imam popolnoma drugačno vizijo. Vidimo pa tudi, da imate dve portugalski poslanki popolnoma drugačno vizijo. Ne bi prišli nikamor, če bi imeli grško razpravo, portugalsko razpravo, irsko razpravo, cipersko razpravo. Potrebujemo skupne rešitve za skupne probleme. Včasih smo slišali predloge za to, da moramo dati tudi primere za to, kar trpimo. Imamo manjšo težavo tega, kolegi ne vedo, vendar pa mi vemo, da smo sprejeli predlog spremembe, ki govori o zelo visoki rasti brezposelnosti. Brezposelnost je porasla za 15 odstotkov v teh državah, resnimi smo sprejeli izboljšali smo besedilo s tem, da smo unesli najnovejše številke glede brezposelnosti. In res je prišlo, da. Res je, da se je brezposelnost malce zmanjšala za desetinko in to so od nas zahtevali nekateri poslanci. Rad bi pomiril Edite Štrela, kaj ti v tem poročilu natančno opozarjamo na to, da ne smemo mešati števila brezposelnosti Eh, z številom delovnih mest, kaj ti selitev aktivnega prebivalstva izkrivlja realno sliko, kaj ti s tem se raven brezposobnosti zniža, vendar pa v primeru Portugalske, Grčije in Cipra obstaja manjša izboljšava in to bomo vključili. Če je to res, bomo tako tudi storili. Če bomo morali zamenjati število brezposelnosti stopnjo brezposelnosti in bomo to tudi storili, če to znanost od nas zahteva. In še nekaj zvezi s tem, kar je povedala gospa Harking. Popolnoma se strinjam s tem, kar je povedala glede situacije v državi, kajti državljani trpijo zaradi skupnega javnega dolga. Irski državljani morajo sedaj odplačevati dolg drugih. Zaradi tega je situacija sedaj zelo resna. Na srečo se je malce izboljšala, vendar pa jo popolnoma razumem, ko je izrazila svoj skrb. Dosegli smo velik dogovor s liberalci, vendar pa nekaterih predlogov nismo mogli sprejeti. V kompromisu FF obstaja stavek, kjer piše, da moramo upoštevati manjšo porast plač. Kot je povedala gospa Harkin, gre za teoretično devalvacijo naše valute, ker tega ne moremo storiti, je trojka predlagala, da znižamo plače, zato da bomo bolj konkurenčni. Zaradi tega znižanja plač in prihodkov državljanov se je povpraševanje zmanjšalo in zaradi tega so podjetja propadla. Izhajali so iz tega, da bomo vsi izvozniki. Če bi vsi izvažali, potem res ne bi prišlo do problemov, vendar pa 80-90 odstotkov povpraševanja pri naših podjetij je odvisna od notranjega povpraševanja. Zaradi tega se je povpraševanje znižalo, potrošnja je upadla in zato vidimo, da ta politika notranje devalvacije ni pravilna. Gre za vprašanje dolga in za popraševanje. Sedaj smo prilagodili naše politike in mislim, da so te spremembe zelo pomembne za našo prihodnost. Zaradi tega, tega dela v kompromisu FF ne moremo sprejeti. Odkot bomo dobili sredstva za za izboljšanje socialne situacije tisti, ki so izgubili delovno mesto, ki so izgubili socialno varstvo. Sam bom predlagal nekaj zelo tveganega. Obstaje ljudje v trojki, v komisiji, v ekofinu, ki so našli več kot 500 milijonov evrov za reševanje bank. Je mogoče preveč prosimo za nekaj 100 milijonov evrov, zato da rešimo situacijo najrevnejših otrok v Grčiji, na Cipru, na Portugalskem. Zato mislim, da bi se morali resnično potruditi za to, da pomagamo tistim, ki so izgubili vse upanje. Treba je najti sredstva, zato da se borimo proti revščini otrok, zato da resnično zopet pridobimo standard izobraževanja in zdravstva, ki smo jih izgubili. Če smo našli sredstva za reševanje bančne krize, mislim, da bomo našli tudi finančna sredstva, zadostna sredstva za to, da rešimo socialno in politiko krizo ali pa je vse izgubljeno. kompromis EE predstavlja težavo, kajti če bomo sledili liberalcem, potem bomo izgubili nekaj, kar je bilo predmet razprave, torej da bo EPSKO na isti ravni kot EKOFIN. Vem, da Oli Renu to ni všeč, vendar pa je mogoče to komisarju Andreju vseeno všeč. Vedno znova smo bili na slabšem in EPSKO je tudi na slabšem v primerjavi z ECOFINOM. Za konec bi rad dejal, gospa predsedujoča, da ne vem, če je naše poročilo bolj kritično kot poročilo ECONA. Kot je povedala Regina, ne smemo omiliti tega poročila. Mi smo pač bolj grobi, vi ste bolj nežni, bolj mirni, vendar pa ne gre za skrajno stališče. Kot pravijo nekateri, sem bolj zmeren kot gospod Karas. Mene ne skrbi, če sem preveč skrajen, če sem zmeren ali karkoli drugega, skrbi me to, da v prihodnih letih ne bo več te globoke vrzeli med državljani in evropskimi inštitucijami. Evropske inštitucije so reševale to krizo, kot bi jo reševale banke. Delali smo zelo mačehovsko, zato mislim, da je prav, da sprejmemo poročilo, ki bo služilo prihodnosti, da ne bomo zopet zašli v iste težave, da bo poročilo sprejeto, potem sprejmem tudi to, da ga bo sladka Režina Bastos malce posladkala. Hvala lepa, gospod poročevalec. Jutri do povdne bomo glasovali v odboru za zaposlovanje. In to poročilo naj bi bilo obravnavano na plenarnem zasedanju marca. Sedaj pa predlagam, da da predemo na naslednjo točko dnevnega reda. Gre za osmo točko in s tem bomo začeli razpravo o razrešnicah. Začenjamo z splošnim proračunom Evropske unije. In imeli bomo skupno razpravo o vseh razrešnicah. Torej, splošni proračun Evropske unije, poročilo ki se nanaša na izvrševanje proračuna Agencije Evropske unije za proračunsko leto 2012, uspešnost finančno upravljanje in nadzor, to je točka 9, eh, Evropski centr za razvoj poklicnega usposabljanja CDFOP, to je točka 10, točka 11, Evropska fundacija za izboljšanje življenskih in delovnih razmer, točka 12, razrešnica za Evropsko fundacijo za usposabljanje, točka 13, razrešnica Evropske. Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. Za vse te razrešnice je poročevalka Prvan Šperes, ki danes nažalost ni z nami, zato jo zastopa gospod Alejandro Serkas. Gospod Serkas, beseda je vaša. Najlepša hvala, sedaj bom krajši, vendar imamo pred seboj zapis gospe Beres, ki ga bom hitro prebral, s tem, da bom podaril najpomembnejše točke. Gospa Beres se opravičuje, ker ni mogla danes priti na sejo. Zahvaljuje se tudi vsem, ki so prispevali k njenemu delu in poročilom o razrešnici za vse organe, ki so v naši pristojnosti. Verjame, da bo jutri njeno mnenje sprejeto in bo pripravila nekaj predlogov sprememb. Kot prvič predstavlja predlog spremembe za oddelek 3 za komisijo, ki vključuje predlog Sabe Örje, s katero želijo doseči to, da bi večkrat posegli po ponostavljenem postopku v naslednjem mandatu kajti s tem bomo povečali učinkovitost. Drugič, želi sprejeti kompromis, s katero bi vključili dva, tri, drugi, tretji in četrti predlik spremembe, v katerih bi povdarili sodelovanje med agencijami, tako kot je bilo to v preteklosti. Uh, da bi skupaj izdelali raziskovalne projekte. In to velja za vse štiri agencije, da bi se še naprej trudili za najboljšo prakso in da bi s tem povdarili učinkovitost, katero, katero bi s tem dosegli. In za konec bi gospa Beres povedala nekaj zimi s eh, telefopom, kjer se upošteva mnenje računskega sodišča, ki je opozorilo na to, da obstaja prekomerna raven pri dodatnih plačilih. Vendar pa gre za tehnično vprašanje, in povdarja, da ne želi kriviti nikogar v tem centru zaradi tega, ker ve, da je finančna učinkovitost tukaj zelo dobra. Zato prosi gospoda Eurija, da v prvem odstavku spremeni besedo s tem, da zahteva, da prosi, s katero bi prosili za pojasnilo, namesto da bi kritizirali delo nečesa, kar bi lahko izboljšali, vendar pa ne postavlja pod vprašaj finančne očikovitosti te agencije. Najlepša hvala. Merci, eh. Najlepša hvala, gospod Serkas. Čaba Öri je poročevalec v Senci za skupino ELS. Beseda je vaša. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. O tem smo razpravljali pravzaprav že pri naši zadnji seji in eh, smo tudi že vse povedali, zato bom danes zelo kratek. Vidim da je bil del mojega predloga spremembe odobren strani eh, poročevalke. O podrobnostih pa se bomo eh, pogovarjali pred eh, glasovanjem. Kar pa zadeva CDFOP, sva si z poročevalko že dopisovala. In lahko sprejmem to spremembo, ki jo predlaga poročevalka. gre v bistvu za jezikovno ubeseditev. Torej, da bi zapisali prosimo namesto zahtevamo. Dobro. Naj ponovim še enkrat, kar ste povedali za uh, gospoda Serkasa. Uh, torej, gospod Öris prejema ta popravek. Najlepša hvala. Besedo ima Marian Harkin, poročevalka v senci za skupino Alde. Hvala lepa. Tako kot gospod Öri, sem tudi sama lahko zelo kratka, kajti o teh zadevah smo že razpravljali na zadnji seji in eh, strinjamo se glede kompromisov. Vse je v redu. Merci. Hvala lepa, gospa Harkin. Nihče več ne želi besede. Gospod gospod Serkas eh, si je zapisal eh, podporo eh, Evropske ljudske stranke in pa skupine Alde. Torej, s tem zaključujemo z to skupno razpravo. Glasovali pa bomo jutri. Oziroma Odpor za proračun bo glasoval 17. marca, eh, plenarnem, v plenarnem zasedanju pa bomo to obravnavali aprila. Sedaj pa bomo za trenutek prekinili sejo. Za trenutek bomo prekinili sejo, da vidimo, če bo gospa Ždanoka prišla, kajti smo pri 14. točki, eh, ki se nanaša na organizacijo vzorčne raziskave delovne sile v skupnosti. Drage kolegice in kolege, lahko ponovno začnemo in gremo k točki 15 na dnevnem redu predlog direktiv Evropskega parlamenta in sveta o spremembi direktiv eh, iz leta 2008. 8, 94, 2009, 38, 2014, 98, 59, 2021 v zvezi s pomorščaki in besedo dajem naši poročevalki gospi Ronculi. Beseda je vaša. Ti, grazie, anche, scusate per la te. Najlepša hvala, hvala vsem, oprostite da ste me morali eh, čakati in kar tako se bom osredotočila na podrobno analizo predlogov sprememb, ki sem jih prejela v preteklih dneh. Zahvaljujem se za predloge sprememb vsem kolegom. Uloženih je bilo 18 predlogov sprememb. Nažalost moram reči, da se z večino ne strinjam, kaj ti niso v skladu z besedilom, ki sem ga predložila in tega popolnoma spreminjajo. Menim, da je moje besedilo precej uravnoteženo. Tako kot sem pred dvema tednoma dejala v tej dvorani in je tudi besedilo, ki pomorščakom zagotavlja zadostno socialno varstvo, hkrati pa tudi ne uvira razvoj eh, tega sektorja, ki je tako zelo zapleten pa tudi občutljiv sektor. Mislim, da gre za predlog, ki lahko zagotovi pravo ravnotežje med zadostno ravjo, ravnjo eh, zaščite oziroma varstva pomorščakov in pa ohranitve konkurenčnosti eh, tega sektorja katerem so pomorščaki zaposleni. No, naj se najprej osredotočim na predloge sprememb, eh, ki jih ocenjujem pozitivno, kajti teh je zelo malo. Gre predvsem za predloge, ki uvajajo nove eh, elemente, ki jih pozitivno ocenjujem in ki ne spreminjajo povsem vsebine to so predlogi sprememb 14, 16, 17 in 18, ki jih je predstavila socialistična kolegica gospa Baldakina. Tukaj gre predvsem na, na, na eh, navedbo eh, mednarodne konvencije organizacije za delo. Gre za pomemb, skupen sporazum, eh, ki zagotavlja minimalne standarde v tem sektorju. Eh, to je navedeno v predlogu spremembe 14. Predloga sprememb 16 in 17 eh, izpostavljata elemente, ki so že vključeni v konvencijo Mednarodne organizacije za delo. Predlog spremembe 18 pa zahteva, da Evropska unija poskuša izboljšati pogoje dela za pomorščake torej gre zgolj za izpostavitev tega, kar je pravzaprav že zapisano v besedilu. Sedaj pa k predlogom sprememb, eh, s katerimi se ne strinjam. To so predlog spremembe 15, 19, 22, 26, 27 in 29 kolegice Baldakina. predloga sprememb 15 in 27 eh, ne moreta biti sprejena, kaj, sprejeta, kaj ti eh, zahtevata raširitev eh, direktive o prenosu podjetij in sicer raširitev te direktive tudi na pomorščake. ko smo govorili o direktivi 2001 skozi 3, eh, smo jasno povedali, da gre tukaj za nepremičnine. Torej je eh, nemogoča razširitev te direktive na pomorski sektor, kjer ne gre za nepremičnine. Gre za prodajo ali pa nakup eh, ladi in eh, pogoji so pri tem eh, povsem drugačni. Namreč eh, tukaj ne pride do ustvarjanja dobička ali pa do dobička zaradi hkratnega prenosa delavcev. Predlog spremembe bi po mojem mnenju zmanjšal varstvo pomorščakov in se ne nanaša na eh, ladje, eh, ki ne nosijo zastave oziroma ki ne plujejo pod zastavo držav članice Evropske unije in to bi pomenilo izkrivljanje konkurence. Predlog spremembe 19 govori o komunikaciji eh, in strinjam se s tem, da je potrebno uporabljati moderno tehnologijo. Ampak ta predlog presega obseg direktive. Namreč internet na vseh ladjah to bi povzročilo previsoke stroške. Vendar pa mislim, da bi bilo potrebno razmisliti o bolj specifičnem zapisu. Sedaj pa k predlogu spremembe 22. Seveda moramo ohraniti socialni dialog, osredotočiti se moramo na komunikacijska sredstva. In imamo tudi direktivo 2002 skozi 14, ki govori uh, o seznanjanju in o uh, komunikaciji, ampak to direktivo ne moremo prenesti tudi na področje uh, Eh, pomorskega prometa. Ta zapis je veliko boljši, kaj ti upošteva, zapis v mojem eh, besedilu je veliko boljši, kaj ti eh, upošteva specifičnosti pomorskega sektorja. In pa težava je tudi obvezna fizična prisotnost pri sejah in tako naprej. To bi otežilo sam promet. Sedaj pa k predlogu spremembe 26. Ta predlog bi dal absolutno moč predstavnikom delavcev, eh, da eh, preprečijo eh, nakup ali pa prodajo ladje. In to bi predvsej vplivalo na pomorski sektor. Že predlog sam po sebi bi oviral razvoj in rast v tem sektorju. Če bi pa dali predstavnikom eh, zaposlenih pravico, da preprečijo prodajo določene ladje, eh, mislim, da bi odprli vrata še čemu hujšemu. Eh, ladje se pogosto prodajajo, pogosto zamenjajo zastavo, pod katero plujejo pogosto pride tudi do eh, prenosa lastništev med podjetji in eh, za ladje že veljajo mednarodna določila, ki so v veljavi tudi za zaposlene na ladjah. In ta eh, določila so učinkovita. Sedaj pa k predlogu spremembe 29 ki je eh, skoraj da identičen uh, eh, za predlogom spremembe 28 kolegice Schröder in presega eh, predlog komisije, kaj ti uh, govori o predvidenih izjemah in jih uh, želi izbrisati. Če bi izbrisali te izjeme, bi to imelo negativen učinek na uh, pomorščake, kjer je potrebno upoštevati tudi, eh, da gre eh, tukaj za precej drugačne pogoje dela. In z tem predlogom spremembe bi prišlo uh, do okrnjenih uh, pravic zaposlenih oziroma do okrnjenega varstva. Mi pa pravzaprav želimo dati več pravic pomorščakom v Evropski uniji. Zdaj pa predloge sprememb 30, 21, 23 in 25 kolegice Schröder. Oziroma eh, predlog spremembe 13 se popravljam. Predlog spremembe 13 govori o majhnih in srednje velikih podjetjih. Predlog spremembe 21 želi črtati del besedila in izključuje možnost da bi eh, lahko eh, bili eh, iz direktive izključeni zaposleni delavci, ki prihajajo iz države članice, torej tega ne morem sprejeti. Potem pa predlogi sprememb 20, 24 predloga spremembe 20 pravzaprav sploh ne potrebujemo, kajti direktiva iz leta 2008, ki se nanaša uh, na uh, zaposlene tudi v tem sektorju uh, in, pa v, uh, in pa na področju ribištva. Zato to ni potrebno. Predvsem 24. Uh, želi izključiti možnost izjeme pri uh, kolektivnih uh, pogajanjih. Eh, potem pa gre tukaj tudi za kolektivno odpuščanje, ki se uporablja v številnih državah članicah in se nanaša na specifičnost pomorskega sektorja države članice. Uh, se morajo same odločiti, ali eh, so potrebni dodalni, dodatni zakonodajni ukrepi eh, na tem področju. Kaj ti potrebno je upoštevati posebne potrebe pomorskega sektorja v danem trenutku? Moj predlog ohranja možnost izjeme, eh, določa pa omejitve. Predlog spremembe 30 prav tako Pervanš Beres, ki predlaga, da bi eh, naj ta direktiva stopila v veljavo v roku dveh let, namesto v roku, roku petih let. To se mi zdi premalo časa za to, da bi države članice izvedle vse eh, spremembe, ki jih ta direktiva zahteva. Izvedba te direktive v 28 državah članicah z različno zakonodajo v dveh letih eh, se mi zdi nekoliko utopična. Seveda načeloma proti temu eh, nimam nič, ampak eh, zelo dobro vemo, da je to nerealistično pričakovanje mislim, da je dobro, če dopustimo rok petih let eh, za vstop v veljavo. Torej, temu predlogu spremembe načeloma ne nasprotujem, ampak želim ostati realistična in mislim, da bi bilo zelo težko to direktivo izvesti v dveh letih. In če ne bi prišlo do izvedbe v dveh letih, potem eh, bi bili eh, sproženi postopki kršitve, ki jih vsi dobro poznate. Hvala lepa vsem za vašo pozornost in eh, seveda sem pripravljena odgovoriti na vaše vprašanje. In z kolegi sem seveda pripravljena sodelovati do aprila. I give the floor besedo sedaj dajem eh, poročevalki v senci za SND, gospe Valdačino. Eh, hvala lepa, poročevalka. Eh, mi je ravno kar rekla, kaj je tudi povedala v prvem delu. Opravičujem se, ker pač nisem mogla biti eh, tu od samega začetka razprave. Eh, torej, povedala je nekaj o naših predlogih sprememb. Predlog eh, komisije naj bi seveda izboljšal pogoje za delo za pomoršake. Z našimi eh, predlogi sprememb smo želeli doseči, da bi imeli pomoršak otroki pravico do varnega delovnega mesta, kjer se spoštujejo eh, delovni pogoji, imeli naj bi eh, spodobne eh, delovne pogoje, socialno zaščito. Torej, naj bo jasno, ničesar ne želim blokirati v zvezi z ladjami, vendar svojimi oziroma našimi predlogi sprememb dopuščamo izjeme vendar v eh, dogovoru med vsemi akteri, vključno z javnimi organi, delodajalci, pa tudi zaposlenimi. Treba je seveda upoštevati posebne pogoje tega eh, sektorja in eh, zakonodaja mora to tudi odražati, treba pa je hkrati izboljšati pravice delavcev. Izvajanje konvencije Mednarodne organizacije za delo eh, kaže, da je najbolje, če socialni partneri določijo pogoje skupaj. Se pravi, izvajanje konvencije je torej pravi korak naprej zaradi različnih razlogov. Prvič, Evropska unija eh, s tem implementira uh, konvencijo, ki naj bi izboljšala pogoje delavcev na mednarodni ravni. Drugič, pogoji eh, dela za pomoršake so izboljšani. Tretjič, direktiva. Eh, pravzaprav tu eh, udejanja sporazum eh, med mednarodno federacijo za promet in eh, ilom. Eh, torej, eh, zaradi tega smo tudi predlagali vse te eh, predloge sprememb, pa tu gre tudi za področja, ki jih ne ureja eh, mednarodna organizacija za delo svojo konvencije. Za nas je namreč zelo pomembno, da ni eh, preferencialnega obravnavanja ladi v istih. Eh, teritorijalnih vodah. Eh, ladje, ki niso registrirane v Evropski uniji, pa delajo v ozemeljskih vodah eh, Evropske unije, naj ne bi imele prednosti pred eh, ladjami registriranimi v Evropski uniji. Delavci naj bi imeli zaščitene pravice v ozemeljskih vodah Evropske unije, ne glede na to, kje je ladja registrirana. To je tudi v skladu z konvencijo mednarodne organizacije za delo ILO. Potrebne so konsultacije z eh, delavci, tudi ko so ti na odprtem morju pomorščaki, naj bi dobili možnost, da dobivajo informacije in da se uh, pogovarjajo z drugimi akterji o svojem položaju. Na ta način naj bi izboljšali delovne pogoje zaposlenih. Mi smo tudi eh, hoteli omogočiti eh, eh dialog eh, in eh, dogovor v primeru kolektivnega odpuščanja. Eh, izključevanje določenih pravic bi pomenilo, da bi se delavci znašli brez eh, delovnega mesta, ne bi mogli pravzaprav povedati svojega mnenja v zvezi z odločitvami, ki jih sprejmajo delodajalci. Eh, marsi čemu se da izogniti, eh, če se opravijo dobre konsultacije. Zaščita pravic delavcev je zelo pomembna v tem zakonodajnem projektu. Eh, določena kategorija delavcev, ki je imela majhno ali nikakršno zaščito, sedaj dobiva pravico. To je naša dožnost in obveznost do teh delavcev. Mi ne moremo zatiskati oči in puščati situacijo, kakor kakršna je, treba je pa seveda ob vsem tem upoštevati posebne pogoje sektorja. S temi predlogi sprememb se konsolidirajo pravice in eh, eh, ta direktiva eh, nima nobenih inovacij, kar zadeva število let in podobno. Sistem namreč že velja. E, mi smo seveda odprti za e, razprave, smo pa tudi eh, pripravljeni na sestanke s poročevalci v senci, da bi našli rešitve za to. Hvala lepa. Thank you. Najlepša hvala. Sedaj bom govorila v imenu kolege Filipa Debakarja, eh, torej ni predlagal nobenih sprememb v zvezi s tem dosjejem. Eh, v okviru naše ra, zadnje razprave je povedal, da se mu zdi eh, predlog poročevalke dober, eh, da upošteva potrebe sektorja in zaradi situacije sektorja in posebnih pogojev je težko izvajati isto zakonodajo kot na. Eh, kopenskih sektorjih. Seveda je potrebna posebna zaščita pomorščakov, hkrati pa je treba upoštevati posebno situacijo dela na ladji. Treba je seveda upoštevati tudi mednarodno razsežnost um, ladijskega sektorja. Možno je prodajanje ladij in tudi hitra zamenjava uh, zastave, pod katero. Uh, Ladja pluje z določenimi amadmaji, se ne more strinjati, E, tu gre za določene e, predloge sprememb v zvezi z 2001 skozi 23. E, torej, ta direktiva ne more izboljšati pogojev dela za pomoršake. To je možno udejanjati zgolj v tovarnah, tega ni mogoče pravzaprav uporabljati pri mobilnih delovnih mestih. Potem eh, drugič eh, v zvezi z informacijami in eh, posvetovanji in direktivo v zvezi s tem. On misli, da je možna izjema za pomorščake in on se strinja s predlogom komisije in predlogi sprememb, ki jih predlaga poroče Vavka. Eh, in isto velja tudi za direktivo iz leta 1998. Eh, tudi tukaj bi morale biti izjeme možne. Eh, torej, izvajanje je kompleksno kompleksno in izvajanje pravzaprav eh, te direktive eh, bi eh, spodbudilo mnoge lastnike, da spremenijo zastavo, pod katero plujejo. Torej misli, da je možno najti dobre kompromise, ki bodo pomagali pomorskemu sektorju. To je zelo pomemben del za gospodarstvo in zahvaljuje se za dobro sodelovanje. Then, uh, Morda želi komisija besedo, prosim. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Glede predlaganih eh, sprememb, o katerih govorimo danes, eh, ti kažejo, kako so. Uh, uh, poslanci zainteresirani za zaščito eh, delavcev. Eh, glede določenih točk pa je potrebna nadaljna razprava. Predlogi sprememb 20 in 21 izključujejo pravzaprav ribiče eh, in tu, se, tu komisija predlaga, da se pač vključijo v direktivo o nesolventnosti. Kar pa zadeva domače delavce, tu pač eh, predlagamo, da se to upošteva v konvenciji o teh delavcih sprejeti pri eh, mednarodni organizaciji za delo. Eh, države članice lahko sedaj tudi ratificirajo to konvencijo. Dejstvo pa je, da ta konvencija o domačih delavcih ni bila vključena v nas, naš naša ocena učinka. Potem pa predloge sprememb 24 eh, do 29, eh, kolektivna odpuščanja in eh, skupni podjemi. Torej seveda želimo razbremeniti MSP-je in upoštevati seveda posebno situacijo pomorskega sektorja in sicer množično in pogosto prodajanje ladi. Potem pa eh, mednarodna konvencija o pomorskem pravu eh, pravi, da evropska zakonodaja velja za eh, ladje registrirane v EU. To velja pravzaprav tudi v okviru mednarodne zakonodaje. Eh, delovno pravo Evropske unije ne more veljati za ladje eh, pod panamsko zastavo, ki plujejo v EU. Kar zadeva prehodno obdobje petih let, to je bilo predlagano, zato da bi upoštevali različno situacijo v državah članicah. Eh, države članice lahko do različne mere uporabljajo izključitve eh, iz direktiv. Lahko izključijo naprimer pomorščake iz ene direktive ali pa iz petih direktiv in zaradi tega smo tudi predlagali pač to petletno prehodno obdobje. Hvala lepa. Hvala lepa. Komisija sedaj dajem besedo ponovno poroče Valki. Ah, <clears throat> Najlepša hvala. Nimam prav veliko dodati temu, kar sem že povedala. Samo dve točki bi še izpostavila, kar zadeva internet oziroma tisti del, ki se nanaša na novo tehnologijo. Naj se vrnem k temu, kar sem že prej povedala. Ko nas zakonodajalce prosijo, da pripravimo nove zakone, sodelujemo z drugimi kolegi, da bi pripravili standarde za prihodnost. Ampak pri tem moramo ostati tudi realistični, kajti predlagati zakone, ne da bi za njihovo izvedbo imeli tudi finančna sredstva, nima smisla. Torej, osredotočimo se na tisto, kar lahko dosežemo. Internet je zelo drag na vseh plovilih. To je projekt prihodnosti. Potem pa je zahtevana posebna uredba za to eh, področje oziroma posebna ureditev za to področje. Področje komunikacije je že obravnavano v eh, konvenciji Mednarodne organizacije za delo, tako da ne morete reči, da temu ni tako. Modernizirati je seveda potrebno določila, ki se nanašajo na varstvo eh, pomorščakov, ampak pri tem je potrebno upoštevati eh, tudi podjetnike, podjetnike nasplašno, pa tudi podjetnike v pomorskem sektorju, kajti ne smemo jim povzročiti prevelikih stroškov. To je zelo občutljiv eh, sektor. In eh, tako delodajalci kot delojemalci so že vključeni v celoten postopek kolektivnega odpuščanja, vendar pa posvetovalni postopek ne more biti obvezujoč sem za vzajemen pristop, vendar pa ne moremo dovoliti egoizem ali v eni ali v drugi smeri. No, in s tem bom zaključila. Kaj ti, če bom odgovorila komisiji, um, bi me lahko imeli za preveč zlobno, tako da bom kar zaključila. Thank you. Najlepša hvala. Potem osemnajst marca bomo obravnavali kompromisne predloge spremembe in tedaj bomo tudi glasovali v odboru eh, za zaposlovanje in eh, na, eh, drugi plen, na drugem plenarnem zasedanju pa bomo potem glasovali o tem. Sedaj pa prehajamo k 16. točki, pogoj za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav v primerih napotitev znotraj eh, posameznih skupin podjetij. Torej, odbor za zaposlovanje je eh, sprejel svoje poročilo in sedaj dajem gos. Eh, besedo gospe Ždanoki. In december oziroma 14. točka organizacija vzorčne raziskave delovne sile v skupnosti. Torej, mi smo sprejeli decembra sklep, Eh, torej eh, Koreperjevo poročilo nas ni zadovoljevalo in eh, mi tega dosjeja nismo končali v času litvanskega predsedstva. Grško predsedstvo je januarja predložilo kompromisni predlog, Eh, ta dogovor zadeva ad hoc eh, module eh, in parlament je menil, da moramo im, mi imeti tudi določeno besedico pri velikosti vzorcev in značilnostih modulov. Tu gre v končni fazi za politično vprašanje. te raziskave se opravijo enkrat eh, na leto, tu obstajajo posamezne raziskave za posamezna vprašanja. Eh, brezposelnost mladih, eh, priseljencev in tako naprej. Eh, torej, v času grškega predsedstva sedaj smo našli določene kompromise in eh, tu se predlagajo sedaj tudi tudi določeni podmoduli, ki uporabljajo deloma izvedbene akte, deloma delegirane akte. In pogajalska ekipa je sedaj dala uh, mandat sekretarijatu in pravni službi naj se opravi tehnični sestanek, kjer bi natančno uh, preučili, kaj naj bi šlo preko izvedbenih aktov, kaj preko delegiranih aktov. Predsedstvo za ta sestanek eh, je pripravljeno in hvala lepa tudi sekretarijatu, ki je pripravljeno praviti eh, ta sestanek. Eh, hvala lepa. Torej, če se najde rešitev, potem lahko pogajalski eh, tim to sprejme v pisnem postopku in eh, 18. marca najpozneje bi to lahko tudi sprejeli v odboru. To je pravzaprav zadnji dosje na eh, agendi danes, na dnevnem redu danes kajti eh, o točki 16 eh, bomo razpravljali šele po glasovanju in s tem vam želim lep večer.